la seduta è ripresa procediamo na drugem zasedanju sedaj gremo na glasovanje prvo glasovanje gospod panceri okvirni sporazum med EU in Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Alžirije v programih Unije. Torej, glasujemo, pojmojsko glasovanje. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalcu Pancerju. Sedaj pa poročilo Tomas um, severovzhodni Atlantik, globokomorski staleži in ribolov v mednarodnih vodah. Uh, predlog, da se zavrne stališče sveta. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrneno torej. In to pomeni, da je bil tudi predlog sveta zavrnen. Sedaj pa poročilo Korbet. Proceduralna Ferreira. Hvala, gospod predsedujoči. To poročilo ima 400 predlogov sprememb in to kaže, da tukaj še zdaleč nimamo soglasja pri tem poročilu.